presidente buenas noches colegas buenas noches señor comisario dobro večer kolegi dobro večer gospod komisar dnevni red je pred vami. Najprej imamo izjavo komisije odzivi za oživitev gospodarstva v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Besedo dajem komisarju, podpredsedniku komisije, gospodu Almuni. Prosim, če poveste nekaj v imenu komisije. Hvala.